sporočilo gospe Patrao Neves v zvezi z zeleno knjigo o reformi skupne ribiške politike. Gre za izredno pomembno temo in razvoj dogodkov na tem področju veliko držav, ključno z mojo zelo pozorno spremlja. Najprej bo dobila besedo gospa Patrao Neves za 4 minute kot poročevalka. Imate besedo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, smo gospod komisar, kolegi in kolegice. Ravno Želim omeniti skupino 50 ribičev, ki so prišli v dvorano oziroma bodo prišli vsak trenutek, ker želijo spremljati našo razpravo. Govorim v imenu vseh, za ribištvo, vseh članov odbora za ribištvo, ki so zelo trdo delali na tem poročilu in veseli me, da smo sedaj prišli do te stopnje in da je zdaj to poročilo danes obravnavano na plenarnem zasedanju. Skupna ribiška politika je eden od simbolov Evropske unije. Njeno spočetje je bilo zelo težavno. Formalno se je začela v 80-ih, prva reforma je bila izvedena leta 2002 in kot vsi vemo, Nekatere glavne težave, torej prelov, eh, zastarele flote, prekomerna zmogljivost flot, torej vse te težave so v veliki meri še danes prisotne. Prišel je čas, da ponovno reformiramo skupno ribiško politiko. Ta reforma pa mora biti korenita in široka. Moram reči, da ribiški sektor na to reformo eh, že dolgo čaka. Eh, v kakšno smer naj bi se torej razvijal ta sektor? O tem govorimo v poročilu. Govorimo o tem, da je potrebno doseči ravnovesje med ribištvom in okoljem ter med. Eh, socialnimi in gospodarskimi pomisleki. Zagotoviti moramo ustrezne staleže in hkrati zagotoviti, da se ta poklic lahko nadaljuje. Prav tako pa je potrebno zagotoviti tudi nadaljne delovanje ribiške industrije. Če ne bomo uspeli izpolniti vseh treh ciljev, ta industrija v Evropski uniji ne bo mogla preživeti. To so torej splošna načela istočasno poskušamo spodbuditi ribiče, da bi manj lovili, več prislužili in bolje skrbeli za ribiče staleže. In tukaj izpostavljamo ključne točke v poročilu. Investirati je potrebno v decentralizacijo, potrebno je okrepiti eh, moč samih ribičev, ko gre za izvajanje ribiške politike in sprejemanje odločitev, tako da bodo lahko eh, sprejemali lastne odločitve bliže vodi. Potrebujemo boljši sistem upravljanja, ki ne bo centraliziran, temveč bo bliže obalam in to bo pomenilo, da bodo, politiki, da bodo ribiči sami lahko prevzeli odgovornost za politike. Potrebno potrebno je posodobiti male in industrijske flote, potrebujemo tudi sisteme upravljanja, ki so bolje prilagojeni posameznim ribiškim regijam in posameznim oblikam ribolova. Potrebno je okrepiti trg za ribiške proizvode. Osredotočiti se je potrebno na proizvode z visoko dodano vrednostjo in doseči boljše cene za ribiče, ki prodajajo svoje ribe. Prav tako potrebujemo seznam dobrih praks, zagotoviti pa moramo dobre higijenske pogoje v floti. Nasplošno torej želimo doseči trajnostno vzdržno ribiško industrijo v Evropski uniji. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi potrebe predelovalne industrije ter potrebe žensk, ki so dejavne v ribiškem sektorju. Ženske v tem sektorju igrajo zelo pomembno vlogo. Poskrbeti pa moramo tudi, da bodo uvozi eh, v Evropsko unijo predmet certificiranja in da bodo tukaj veljali enaki pogoji, kot veljajo za evropski ribolov. Eh, kajti le na ta način bomo uh, zagotovili enakopravne pogoje. Za zaključek. Uh, To poročilo je rezultat skupnih prizadevanj vseh kolegov v odboru za ribištvo. Eh, še posebej pa sem trdo sodelovala z, sodelo, z poročevalci v Senci. Zahvaljujem se torej članom odbora, sekretarijatu, odbora sekretarijatu parlamenta in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, še posebej mojim eh, sodelavcem. Gre za timsko delo in upam, da bo parlament sprejel moje poročilo. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu sveta gospod Martin Freguero, ki je generalni sekretar za pomorstvo v španski vladi. Imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predsedstvo se želi zahvaliti za to razpravo v Evropskem parlamentu. Gre namreč za pomemben prispevek k širokemu procesu posvetovanja v zvezi z zeleno knjigo. Prispevek Evropskega parlamenta pa bomo vsekakor zelo resno upoštevali oziroma ga bo resno upoštevala komisija, ko bo pripravljala svoje zakonodajne predloge. Tudi svet bo podrobno preučil vsa stališča, ki jih izraža Evropski parlament, zato da bomo na ta način lahko prispevali k zakonodajnemu postopku v okviru soodločanja. Zelena knjiga iz leta 2009 se ukvarja z različnimi pomankljivostmi skupne ribiške politike govora je o nejasnih ciljih, o sprejemanju kratkoročnih ciljev in odločitev, o pomankanju odgovornosti za ta sektor in o neupoštevanju zakonodaje in pravil. Ravno tako zelena knjiga preučuje možnosti, kako razrešiti te strukturne težave in zastavlja pomembna vprašanja, kot so naprimer diferencirani režimi za industrijske flote in za male ribolovne flote ukvarja se s problemom završkom, z eh, prenosljivimi kvotami, z smernicami za trg, z integracijo skupne ribiške politike v širši kontekst pomorske politike, govora je o javnih financah in o zunanjih vidikih skupne ribiške politike. Države članice individualno in kolektivno v svetu preučujejo vsa zastavljena vprašanja, prva faza posvetovanj pa se je končala decembra 2009 na podlagi česar je komisija prijela 1700 predlogov, Organiziranih pa je bilo tudi več kot 120 sestankov in seminarjev. Druga faza se bo začela eh, s septembra letos in v tej fazi se bomo osredotočili na posamezne prispevke in izvedli razpravo o ključnih idejah. Komisija bo izvedla seminarje v zvezi z glavnimi vprašanji in tudi v zvezi z vprašanjem ribiških polovi, eh, pravic. Danes poteka seminar o malem ribolovu in o vplivu ribolova na prihodnje eh, finančne perspektive. Podobni Eh, seminari bodo potekali tudi v zvezi z završki in flotami maja in junija. Potem bo junija sledila tudi konferenca, ki jo boste skupaj organizirala predsedstvo in komisija. In na tej konferenci bomo obravnavali tri glavne vidike reforme. Eh, upravljanje staleži, financiranje ribolova eh, in industrijske in male flote. Potem uh, bo potekal tu tudi seminar v Vigu, kjer se bodo preučili rezultati te um, konference in mogoče je, da bo na uh, sestanku ministrov uh, tu obravnavano že junija. Uh, potem pa pač eh, v kasnejši fazi, v drugi polovici leta, bo komisija predložila belo knjigo, ki bo sebovala štiri glavne eh, svežnje ukrepov v zvezi s novimi cilji in financiranjem skupne ribiške politike, kar naj bi stopilo v veljavo leta 2013. Svet zaenkrat ni sprejel nobenega stališča formalno odločitev pa bo sprejel šele, ko bo od komisije leta 2011 prejel zakonodajne predloge. To pa bomo storili v skladu z vsemi pravili soodločanja. Najlepša hvala, gospod Fragero. Zdaj pa v imenu komisije dobi besedo gospoda Manaki, ki jo lepo pozdravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. Ne vem, ali je to prva priložnost, da boste spregovorili na našem zasedanju. Vsekakor pa sem sam prvič uh, tukaj, ko nastopate vi in zato vam želim uh, toplo dobrodošlico, sploh po tem, kako dobro ste se predstavili pred nami. Zelo veseli smo, da ste z nami uh, uh, ob priložnosti te pomembne razprave. Imate besedo, izvolite. Morning, Dobro jutro, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za te prijazne besede. Gospod predsednik, eh, kolegi in kolegice, glede na to, da prvič kot komisarka govorim pred tem parlamentom, se vam zahvaljujem, da ste mi dali to priložnost, da nagovorim Evropski parlament. Zelo sem počaščena, da sem tukaj z vami in da lahko z vami razpravljam o reformi skupne ribiške politike, kar je ključno vprašanje za celoten sektor. Rada bi čestitala poročevalki gospe Neves za vsa prizadevanja, da bi poenotila različna stališča v doslednem dokumentu. Vsekakor se strinjam, da je potrebna korenita reforma, ki bo odpravila strukturne pomankljivosti naše politike. Kot veste, zadnja reforma leta 2002 ni bila dovolj uspešna. Zdaj se moramo lotiti vseh pomankljivosti, zato da bomo dosegli boljše rezultate z okoljskega, gospodarskega in socialnega vidika. Javno posvetovanje je jasno pokazalo, da ima ta reforma široko podporo. Seveda danes ne morem uh, odgovoriti na vsa vprašanja oziroma vse zadeve, ki ste jih izpostavili v vašem poročilu, ampak eh, če uh, pogledam predvsem vaše kompromisne predloge sprememb o trajnosti, o malem ribolovu, o decentralizaciji, o zmanjšanju završkov, o novih ribolovnih sporazumih, uh, Torej, eh, mislim, da so vsi ti vaši prispevki zelo konstruktivni. Rada bi izpostavila dve specifični zadevi. Najprej javno financiranje. Mislim, da se moramo pri subvencijah bolj osredotočiti, eh, saj bomo na ta način z njimi eh, laže uresničevali zastavljene cilje. Namesto, da podpiramo izgradnjo novih plovil, bi morali eh, podpirati inovacije na področju eh, ribogojstva, naprimer, in se na ta način odzvati na prihodnje izzive socialnega vidika pa si seveda želimo eh, ribiškega sektorja, ki bo ponujal privlačna delovna mesta. In veselim se, da bom tekom te razprave slišala vaše predloge, kako to doseči. Naj vas tudi uh, obvestimo o naših naslednjih korakih. Uh, Pripravili bomo poročilo o lanskem posvetovanju, na podlagi katerega bomo lažje oblikovali novo politiko. Organiziramo delavnice, na katerih potekajo razprave o specifičnih temah z deležniki, institucijami in državami članicami. Skupaj s španskim predsedstvom bo maja organizirana obširna konferenca v zvezi z reformo skupne ribiške politike. Eh, omenjeno je že bilo, da tudi danes, prav v tem trenutku, na komisiji poteka tehnična delavnica, na kateri sodelujejo eh, ljudje iz vse Evrope in zelo mi je žal, da sami ne morete tam sodelovati. Ta delavnica je bila organizirana že pred kar nekaj časa in v prihodnje bom poskušala poskrbeti, da se sestanke med seboj ne bodo prekrivali. Na podlagi vseh teh Eh, prispevkov bomo ob koncu leta 2010 eh, začeli pripravljati svoj predlog, ki naj bi bil sprejet spomladi 2011. In upamo, da, bo, da, da boste v tem procesu posvetovanja tudi vi igrali plodno vlogo. Igrali boste namreč izredno pomembno vlogo pri oblikovanju te politike skupaj s svetom, kot so zakonodajalec. In zelo se veselim sodelovanja z vami. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa bomo začeli z govorniki, ki bodo govorili v imenu poslanskih skupin. To, kako pomembna je ta razprava, se odraža tudi v dejstvu, da imamo na seznamu govornikov več kot 30 poslancev in zato vas vse prosim, da spoštujete vaš čas za govor. Sicer bom prisiljen prekiniti govornike, če boste govorili predolgo, kajti danes imamo na seznamu res veliko ljudi, čas pa je omejen. V imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti dobi besedo gospod Antinoro. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. In hvala tudi za besede, ki smo jih slišali strani sveta. Zahvala dobre želje tudi za novo komisarko, ki danes doživlja svoj ognjeni krst. Upam, da bomo dobro delali skupaj. Mislim, da je zelo pomembno to, kar želimo doseči. Želimo si, da bi ta zelena knjiga, o kateri danes začenjamo razpravo, želimo, da bi ta zelena knjiga ne končala tako, kot se je zgodilo leta 2002. Ampak parlament je danes v drugačnem položaju. Imamo soodločanje, imamo Lizbonsko pogodbo in mislim, da bi vsi to morali izkoristiti na pozitiven način, da dosežemo svoje cilje. Poročevalka je že povedala glavne stvari. Zahvaljujemo se gospe Patravneve za opravljeno delo v imenu ljudske stranke. Najlepša hvala za vse, kar ste uspeli strniti v tem dokumentu. Sicer pa bi rad izkoristil to priložnost, da morda presežem meje zelene knjige. Vemo, da smo imeli belo knjigo. Poznamo tudi potrebe v sredozemlju in sicer danes potrebujemo pravila. Pravila imamo že nekaj let za naše gospodarstvo, za naše ribiče, ampak pogosto oziroma zelo pogosto se dogaja, da države, ki mejijo na Evropo, ne spoštujejo teh pravil. Tako se znajdemo v paradoksnem položaju, kajti naši ribiči se morajo vnati po pravilih, drugi pa delajo, kar hočejo. Danes ima Evropska unija drugačen položaj. Močnejši parlament ima zunanjo ministrico, če smem tako reči. Tako da mislim, da bi morali, preden pridemo do bele knjige, sodelovati tudi z drugimi, tudi s tretjimi državami, ki niso članice Evropske unije, tako da bi prišli do nekih skupnih pravil. S tem bi zagotovili, da tisti, ki morajo spoštovati pravila, nimajo občutka, da so nepošteno obravnavani in da imajo drugi boljše pogoje za delo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja dobi besedo gospa Andres. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi predsedujočemu svetu in komisarki. V tem trenutku moramo oblikovati glavno linijo skupne ribiške politike, ki bo zagotovila vzdržnost ribištva in tudi vzdržnost našega okolja in planeta. To je velik izziv, s katerim se soočajo naše države, naše obale, naše vlade in naša gospodarstva. In kot je povedala poročevalka, je bila reforma iz leta 2002 nezadostna in zato moramo zdaj poskrbeti, da bo ribištvo postalo bolj stabilno ter bolj prilagodljivo. Kajti v zadnjih letih imamo velike težave s kvotami zaradi završkov. Završkov si ne morejo privoščiti niti ribiči, niti naš planet. Prihodna reforma skupne ribiške politike mora poskrbeti za vzdržno ribištvo. To pa pomeni, da potrebujemo nov sistem, ki bo temeljil na zmogljivosti za prilagajanje. To pomeni, da moramo v sistem upravljanja unesti več prilagodljivosti ter van uvesti tudi okoljske kriterije. Razlikovati moramo med različnimi eh, tipi obale in med različnimi vrstami ribolova, od obalnega do globokomorskega. To pomeni, da bodo potrebne torej določene spremembe. Ravno tako je potrebna tudi stabilizacija trga. Lotiti se moramo vprašanja uvoza iz tretjih držav in se boriti proti nezakonitemu, nezakonitemu ribolovu. Uskladiti moramo svoje prizadevanja in poenotiti sankcije na tem področju ter se vključiti v globalni boj proti nezakonitemu ribolovu. Spoštovati moramo človekove pravice in to unesti tudi v svoje ribolovne sporazume. Nova ribiška politika mora prinesti boljše rezultate in ne smemo pozabiti, da tukaj govorimo o ljudeh, ki delajo v tem sektorju. Poskrbeti moramo za njihovo dostojanstvo, poskrbeti za priznavanje njihovih kvalifikacij. Prav tako pa ne smemo pozabiti na vlogo žensk, ki so ključne v ribiškem sektorju in nekaj po več pozornosti nameniti tudi njim. Reforma skupne ribiške politike ne pomeni samo svežna nove zakonodaje, to je del vse splošne reforme Evropske unije, s katero poskušamo doseči bolj trajnostno naravnanost naše industrije in tudi našega morja. Biti moramo drzni, potrebno bo žrtvovati marsikaj in eh, težav se bomo morali lotiti eh, neposredno. Eh, kajti le na ta način bomo zagotovili stabilnost in rast za celoten planet. Najlepša hvala zdaj pa za skupino liberalcev za dve minuti, gospod Haglund. Najlepša hvala. Tisti, ki smo trdo delali na tem poročilu, smo sedaj zelo zadovoljni, da je poročilo prišlo na plenarno zasedanje. Zato se najprej zahvaljujem pročevalki za odlično opravljeno delo. Spoštovani kolegi in kolegice, našo skupno ribiško politiko je potrebno reformirati. Kar zadeva skupino liberalcev, je bilo za nas pomembno, da vse skupaj utemeljimo na ekosistemskem pristopu. Uh, Eh, mislim, da je bilo to dobro vključeno tudi v poročilo. Istočasno pa se zavedamo, da se moramo lotiti težav, kot so eh, završki in masovna presežna zmogljivost, ki obstaja. Zato me zelo veseli, da smo uspeli doseči dogovor glede ukrepov na tem področju. Uh, Kajti ne vem, kdo misli, da lahko dejansko upravičimo evropsko politiko glede završkov. Jaz se kakor ne mislim tako. Pomemben vidik pa je tudi sistem upravljanja. Potrebno je možnost, da se odločitve uresničujejo na lokalni ravni, saj eh, so okoliščine od regije do regije tako različne. Zelo dobrodošla reforma pa je tudi, da uvajamo nov pristop za mali ribolov. Temu liberalci pripisujemo velik eh, pomen. Glede na to, da živim v bližini Balskega morja, me zelo veseli, da se uh, govori tudi o velikih populacijah kormoranov in čulnev. To je namreč največ, ti so namreč največja grožna ribištvu v Balskem morju. Uh, Eh, za konec pa še kar zadeva sklepanje ribolovnih sporazumov s tretjimi državami. To mora iti z roko v roki z našo eh, siceršno zunanjo politiko. Eh, dober primer tukaj je sporazum z Gvinejo, ki smo ga zavrnili. In mislim, da imamo pred sabo dober dokument, ki predstavlja kakovostno izhodišče in lahko se veselimo boljše in okrepljene ribolovne oziroma ribiške politike. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine zelenih gospa Lovin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, komisarka Damanakjeva. Ko sem se začela ukvarjati z ribiško politiko in z njenimi negativnimi posledicami leta 2002, smo na švedskem in v švedskem parlamentu eh, želeli ustaviti ribolov na Trsko. In glede na to, da so švedski ribiši dobili nadomestila za to, za to, da so zmanjšali ribolov, če bomo posem prepovedali ribolov na Trsko, bomo morali preučiti tudi uh, vpliv ribolova na stale štrske. Lotiti se moramo problema prelova. E, kar zadeva sam prelov, je seveda e, tudi Švedska tukaj imela svojo odgovornost. Leta 2002 je bila izvedena zadnja reforma skupne ribiške politike in zavedati se moramo, da da je v tistem času pri nas lovilo veliko preveč, uh, preveč učinkovitih plovil. Tudi, ko govorimo o modroplavutem tunu, poglejte si razmere uh, v sredozemlju od leta 2005. Tukaj govorimo o 34 milijonih evrov, ki jih porabimo za večjo učinkovitost flote, istočasno pa prihaja do prelova. Uh, govora je torej o 5,4 milijona evrov, ki jih istočasno namenjamo tudi za uničevanje zastarelih vozil, eh, plovil. Torej, mislim, da je res potrebna korenita sprememba, korenita reforma skupne ribiške politike. Potrebno se je lotiti tudi vprašanja uporabe goriv, na katere se ne plačujejo nobeni davki poskrbeti moramo, da ne bomo iz mori polovili vseh hrib, ki so pomembne za, pomembne za preživetje ljudi v Afriki. Kar pa zadeva samo poročilo, je v njem samo en problematičen odstavek, vse ostalo pa je dobro. Tukaj je govora o e, zunanji politiki na področju ribištva, ki bi morala ščititi interese ribičev. E, mislim, da eh, leta 2010 take politike ne moramo podpreti. Najlepša hvala, gospa Löwen. Zdaj pa v imenu skupine ECR, gospod Grobarček. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje, na začetku naj se eh, najlepše zahvalim poročevalki za pripravo tega poročila. Potrebno je bilo veliko odločnosti in veliko finega občutka za to, da je pripravila tako dober dokument. Vendar pa ta dokument je samo podlaga za prihodnjo skupno ribiško politiko, eh, ki je res potrebna korenite reforme. Le na ta način bomo upoštevali eh, skrb za okolje in skrb za našo dediščino. Naš novi pristop mora temeljiti na upoštevanju različnih pogojev, ki eh, vladajo v različnih območjih. In eh, s tovrstnimi kompromisi bomo dosegli dobro delovanje nove politike. Nova politika mora spodbuditi razvoj te krize, eh, te. Eh, industrije oziroma tega sektorja, ki si zasluži dodatne pozornosti v času krize. Kaj ti v krizi prihaja do tega, da se velike količine eh, rib porabijo za izdelavo moke, medtem ko na mizo dobivamo cenejše toksične ribe iz tujine. Potrebujemo ribiško politiko, eh, ki bo nadomestila sprostila sistem kvot, potrebujemo enake priložnosti za ribiče v vseh evropskih državah. Skupina ECR podpira to poročilo in upamo, da bomo s tem uspeli reformirati sedanji sistem. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo skupina GUE NGL in sicer gospod Ferreira gospod predsedujoči, gospa komisarka. V zeleni knjigi komisija poskuša biti ustvarjalni, poskuša ustvariti sistem prenosljivih ribiških eh, pravic, eh, ki bi bile nekakšne zasebne lastniške pravice do ribiških virov. To je bilo omenjeno že v reformi 2002, zdaj pa zopet poslušamo o tem in tukaj gre pravzaprav za privatizacijo javnih virov. Močna podjetja bodo lahko pokazala svojo moč s tem, da bodo kupila eh, velike količine ribolovnih pravic na območjih, kjer sicer prevladuje mali ribolov in to utegne pripeljati do škodljivih posledic na številnih delih Evropske obale. Zavračamo ta predlog. Ta predlog nikakor ne zagotavlja vzdržnosti rib, ribih staležev. Če prodajamo pravice podjetjem, to nikakor ne pomeni, da se bo ribiški napor zmanjšal. To pomeni samo, da bo bolj koncentrirana določena področja. Potrebujemo odločnost v tem sektorju, potrebujemo tržne intervencije, potrebujemo boljše cene rib za ribiče in to pomeni, da moramo omogočiti eh, pravično porazdelitev dodane vrednosti v celotni verigi od ribiča do predelovalne tovarne in do trgovine. Upravljanje z ribiškimi staleži mora potekati na lokalni ravni, kar je v nasprotju s centraliziranim sistemom, ki ga vzpostavlja Lizbonska pogodba. Ta namreč daje izključne pristojnosti na tem področju Evropski uniji. Pomembno je, da eh, se upošteva specifične značilnosti vsake obale, vsake regije in vsake države in to je potrebno upoštevati pri oblikovanju prihodne ribiške politike Evropske unije. To je nekaj posem drugega od centralizirane politike. Najlepša hvala za dve minuti, gospod Paften. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Pozivam komisarko Damanaki naj se posveti tudi Združenemu kraljestvu, kajti tukaj gre za člen 47 eh, skupne ribiške politike. Kvote naj bi preprečile, da bi se znižali staleži. Toda skupna ribiška politika ni bila uspešna in sedaj eh, je tako, da bodo leta 2015 91 odstotkov ribiških eh, eh, ribih vrst opredeljenih kot da so ogrožene. Tudi zavrčki so nespremljivi, kajti ujene ribe se mečejo nazaj v more in to je nasprotje trajnostnega ribolova. Kaj je trajnostni razvoj? Ta podpira gospodarstvo, v Združenem kraljestvu. Okrog 19 tisoč podjetij v Angliji in v Walesu je zaposlenih v eh, industriji, ki je povezana z ribolovom. Pomembno je, da mlade ribe pustimo v morju, da se še naprej razvijajo. Potrebni so programi za ohranjanje. Potrebno je podpirati ekološki razvoj. Skupna ribiška politika je bila vedno uperjena proti angliškim ribiškim eh, flotam. Morda bo komisija opazila, da je potrebno se posvetiti tudi uh, angliški uh, ribiški politiki, tako kot je bila zaščitena e, tudi modroplavuta tuna. Of the total cash that Komisija si prizadeva eh, zaščititi ogrožene ribje vrste. Hvala lepa. Terminamos este turno de oradores que intervienen en nombre de los grupos. Hvala lepa. In sedaj zadnja govornica v imenu politične skupine, to je gospa Doc za neodvisne poslance. Gospod predsedojoči, Za nami je 27 let skupne ribiške politike. 138. člen pravi, da je nekaj področji, ki je bila skupna ribiška politika uspešna. In to so tiste področja, kjer so imele nadzor države članice. Po našem mnenju bi bilo dobro odpraviti skupno ribiško politiko ali pa bi se naša država umaknila iz tega, eh, iz tega političnega področja Evropske unije. To bi pomenilo, da bi eh, država članica prevzela nadzor, to da ne živimo v realnem svetu. Skupna ribiška politika oziroma reforma te ribiške politike bi pomenila, da bi irski ribiči dobili ponudili drugo najboljšo eh, možnost. Doživljamo upad ribiške industrije in upadajo tudi staleži. To se je lepo pokazalo tudi na eh, fiasku eh, decembrskega vrha, ko so se odločali o kvotah. Močno podpiram regionalizacijo skupne ribiške politike kot je povedala poročevalka. Skupna ribiška politika bi morala temeljiti na okoljskem, socialnem in gospodarskem eh, nivoju oziroma razsežnostih. Mislim, da potrebujemo politiko, ki bo obrnila trend katastrofalnih posledi skupne ribiške politike. Toda nekateri so predstavili radikalne vidike in bojim se, da bo to vodilo k temu, da bodo naši ribiški staleži še upadali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Doc. Sedaj pa prehajamo k govornikom, ki govorijo v svojem lasnem imenu. Prosim vas, da spoštujete časovne omejitve, sicer ne bomo morali držati časovnega okvira. Najprej gospa Fraga. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pri tej reformi nismo dosegli vsega. In nimamo več veliko možnosti, da bi izvajali pravo skupno ribiško politiko. To, da ukrepati moramo, se sicer bomo so odgovorni za neuspeh. Zelo spodbudno je, da imamo sedaj zadnjo možnost. Evropski parlament pa ne more predlagati ničesar v zvezi s tem, kar vedno znova kritiziramo. Gre za sistem ohranjanja staležev, ki pa je spodletel. ni razumljivo, da ni alternativ. O tem smo govorili v Evropskem parlamentu že leta 1997 o prenosljivih kvotah ali pa po upravljanju, ki temeli na ribolovnem naporu. To bi bil prispevek k temu, da bi lahko ohranili industrijske flote. V poročilu je rečeno, da ne moramo najti rešitve, ki bi bila primerna za vse, da obstajajo različne rešitve. Tudi tu pride do nasprotja in tega ne razumem. Zakaj bi želeli uporabljati samo en inštrument in ga predpisati vsem? Kajti pravzaprav gre za ribe, ne gre za stalne subvencije. Skupna ribiška politika bi morala biti takšna, da bi zaščitila konkurenčnost in pa trge potrebujemo koherentno politiko. Ne smemo dopustiti, da trgovinska politika in pa eh, sporazumi o partnerstvu spodkopujajo konkurenčnost skupne ribiške eh, politike. Spregovoriti moramo tudi o tretjih državah. Konsens je nedvomno zelo dober, to da poskušati moramo delati korake naprej. Ne smemo se enostavno ostaviti pred problemi, kajti nedvomno moramo rešiti veliko problemov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rodo za dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa komisarka Damanaki, lepo pozdravljam tudi ribiče v današnji dvorani. Danes bomo glasovali v Evropskem parlamentu in to je mejni kamen po ratifikaciji Lizbonske pogodbe, kajti danes se prvikrat izražamo o reformi skupne ribiške politike. V naslednjih letih bomo dobili veliko odgovornosti, pa tudi veliko moči. Sporočino je sprejemljivo in zahvaljujem se eh, gospe poročevalki za uspelo delo. Uspelo nam je v poročilo vključiti bistvene socialdemokratske eh, želje. Gre za podporo komercialnemu ribolovu. Sedaj bodo zadeti vključeni v postopke odločanja. Majhna družinska podjetja moramo posebej podpreti, kajti njihova prisotnost na obaljnih regijah skrbi za ustvarjanje delovnih mest, poskrbi pa tudi za turistično privlačnost številnih regij. Nekatera, de, nekatera dela poročila pa moramo še izboljšati. Ustrezne uno, eh, predloge sprememb smo tudi unesli. Socialisti želimo pojasniti, da je osrednji problem pretirana zmogljivost. Zagotoviti moramo trajnost, kajti to je podlaga za gospodarsko preživetje ribičev. Torej, okolje mora imeti prednost. To je še tretja zelo pomembna točka in to je zunanja razsežnost in pa partnerski sporazumi s tretjimi državami. Zahtevamo črtanje člena 121. Tudi zunaj evropskih voda bi se morali vesti tako kot doma. Torej, posod po svetu bi morali spoštovati človekove pravice, demokracijo in pa trajnostni razvoj. Poskrbeti bi morali za to, da dohodki iz partnerskih sporazumov ne pristanajo v žepih diktatorjev. In za zaključek še nekaj načelnega. Evropska ribiška politika je vroče železo, kajti obstajajo številni nacionalni interesi. Nedvomno ni nobena skrivnost, da so ti v politični skupini vodili do vroče razprave. To, da uspelo nam je najti dobre kompromise. Ko bo prišlo do zakonodaje, pa se moramo še močneje kot danes usmerjati po sami stvari in iskati skupaj evropske rešitve. To pomeni, da bi morali eh, nacionalne interese prepustiti svetu. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti dobi besedo gospod Gallagher gospod predsedajoči, gospa komisarka. Naj lepo pozdravim gospod komisarko, ki danes prvič nagovarja Evropski parlament in želi mi veliko uspeha v njenem mandatu. Čestitam tudi gospe Neves za pripravo tega poročila. Nova skupna ribiška politika mora upoštevati socialne, gospodarske in okoljske vidike. Potrebujemo radikalno reformo, ki mora vključevati vse zainteresirane strani in potrebujemo trajnostno upravljanje naših ribiških staležev. Hkrati pa je bistvenega pomena, da zagotovimo tudi trajnostno življenje, dostojno življenje za ribiče in sicer to velja za ribiče malega ribolova. Ti ribiči v malem ribolovu so izredno pomembni za obaljne regije, ki nimajo drugih eh, virov dohodka. Komisarka je danes pregovorila o teh ribičih in zato sem zadovoljen. Večina ribičev oziroma a, eh, a, eh, tukaj gre za ribiče, ki eh, lovijo na tak način, da to nima velikega vpliva na ribiške staleže. In kar je najpomembnejše, ti ljudje nimajo alternative za dohodek. Zato sem onesel predlog spremembe, ki poziva Evropsko komisijo naj posebej pripozna te oddaljene skupnosti. Že smo bili uspešni. Sedaj imamo regionalne upravne organizacije, ki bodo povzročale eh, veliko pozitivnih posledic. In skupna ribiška politika bo bolj občutljiva za lokalne potrebe. Lizbonska pogodba je začela veljati in v moji državi smo imeli v lanskem letu v zvezi s tem referendum. Sedaj ima Evropska unija večjo zakonodajno pristojnost zaradi tega in znova je komisarka to priznala in veselim se sodelovanja z njo. Gospod predsedujoči, bistvene določbe tega poročila upam, da se bodo prelile tudi v pomembno reformo. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, prekoračili ste svoj čas, zdaj pa dobi besedo Naslednji, gospod Stevenson. Hvala lepa. Še vedno imamo probleme na tem področju. Za nami je 27 let izkušen na škotskem s skupno ribiško politiko in to so slabe izkušnje. Sedaj želimo sistem upravljanja ribištva, ki deluje in to je to, kar si vsi želimo, kajti biti moramo pripravljeni na radikalno drugačen pristop. Do sedaj je bila skupna ribiška politika preveč urejena in preveč centralizirana in ni uspela. Sedaj pa moramo to spremeniti. Komisija priznava, da lokalno upravljanje znotraj cone 12 mil je bilo do sedaj uspešno. Sam sem unesel predloge sprememb, sa katerimi želim sledeče. Želim da evropske ribiške nacije dobijo pooblastila in moč. Želim, da se pooblastila razdeljujejo na logičen način. Potrebujemo decentralizacijo upravnega sistema in upoštevati je treba nacionalni in lokalni vidik. Priznati je treba eh, lokalne in tradicionalne pravice, pravice na eh, podlagi načela relativne stabilnosti. Tiste, ki lahko največ dobijo, pridobijo od ohranjanja ribiških staležev, so ribiške skupnosti in ribiške, ribiški narodi sami. In zato mislim, da so oni tisti, ki lahko najbolje sprejemajo upravne načrte in jih tudi izvajajo za svoje ribiče, pričem, kajti delujejo na lokalni ravni. Skupna ribiška politika je zelo prispevala k temu, da se Eh, da ima javno slabše mnenje o Evropski uniji in tudi zato gre tukaj in to moramo popraviti. A, gospod a, predsednik je, a, gospod predsedujoči je govornika prekinil, sedaj pa gospod Stevenson. A, spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, čestitam poročevalcu za, poročevalki za trdo delo. Danes imamo priložnost, da spremenimo smer in vsi se strinjamo, da je bila dosedanja politika neuspešna. Sedaj potrebujemo radikalne spremembe, ampak zato ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Ne potrebujemo več upravljanja od zgoraj na vzdolj in centraliziranega pristopa in ne potrebujemo pristopa do politike, ki naj bi ustrezal vsem. Reforma skupne ribiške politike mora vključevati konec dosedanjo politiko, vključiti moramo zainteresirane strani in zagotoviti moramo eh, takšne eh, zmogljivosti, ki bodo ustrezale eh, ribi, ribiškim virom. in eh, odpraviti moramo nezakonit, neprijavljeni, nereguliran ribolov in zagotoviti moramo življenski standard za tiste, ki se ukvarjajo s tem področjem. Ohraniti moramo delovna mesta in pa ribiške staleže. Če nam bo to uspelo, bomo naredili resničen korak naprej. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rozbah dobi besedo za minuto in pol. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, pred nami je reforma ribiške politike in čas je za to. Želela pa bi si, da bi bila ta politika bolj ambiciozna, kajti ribiški staleži v naših morjih so v resnici ogroženi. Posem se strinjam za, zeleno, za zelenimi, kar se zgodi redko. Ampak v tem primeru so predloge sprememb zelenih v resnici potrebni, zato da bi ribiške staleže za prihodnost tudi ohranili. ukrepi imajo eh, v resnici velik pomen za prihodnost. Vprašanje je, kako bi zaščitili ribe in školke in obdobju, ko se razmnožujejo. Če ulovimo ribe, ki eh, so pred tem, da se razmnožujejo, potem na ta način uničimo celotno populacijo rib. Potrebno je zaščititi tudi obaljni ribolov, kajti ribolov v teh regijah ohranja tudi delovna mesta. Zaščititi moramo ribe, ki živijo na obalah tretjih držav in ohraniti moramo tudi eksotične ribe. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bronz za eno minuto. Hvala lepa. Vsaka država članica bi morala biti pristojna za svoje ribje staleže. To je evropski in svetovni problem, namreč prelav. Spremeniti moramo skupno ribiško politiko in. preprečiti moramo završke. Uvesti moramo nove tehnologije, naprimer eden uh, prebivalcev mojega uh, eh, volivnega okrožja je iznajdel zelo pomemben tehnološki napredek, s katerim bi se lahko uh, izognili završkom. In eh, prosim vse, da o tem razmislite in da to upoštevate. Hvala lepa. Gospod Kadek dobi besedo za dve minuti. Gospod predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka. V nasprotju za drugimi menim, da je poročilo k zeleni knjigi odločilen prispevek k prihodni izdelavi skupne ribiške politike. Poročilo zajema številne vidike, zlasti zaščito staležev, potem upravljanje ribiških staležev in pa upravljanje, ki je decentralizirano. Z vsem tem se strinjam. In Francija je zadovoljna s tem prispevkom Evropskega parlamenta. Skupaj smo sodelovali z gospo poročevalko in zahvaljujem se ji za to poročilo. Poročilo dokazuje, da je pomembno v ribiškem sektorju spodbujati znanstveni razvoj. Seveda moramo zaščititi ribiške staleže, potrebujemo trajnostno ribištvo. Toda to je poklic, ki je že davno razumel, da a, potrebujemo trajnostni razvoj, če želi ta sektor preživeti. Spoštovati je treba pravila. Vesel sem tudi zaradi kompromisov, ki izhajajo iz razprav. Rad bi opozoril na prenosljive pravice, ribiške pravice. To bo podprlo socialni, ekološki in gospodarski vidik. To je moje mnenje. Če teh pravic ne bomo urajali, potem bodo, bo to imelo slabe posledice. To bi spodbodilo eh, špekulacije in to ne bi bilo dobro. Potrebujemo eh, nove metode uprave za industrijski eh, ribolov in s tem se pridružujem svojim kolegom, ki so istega mnenja. Toda, če bomo to preveč uporabljali, potem bo to ukinilo tudi komercialni ribolov. Gospa komisarka, upam, da se lahko na vas eh, zanesemo. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa gospod Arsenij dobi besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Skupna ribiška politika je sporletela. Večina a, eh, ribiških staležev nazaduje. 88 odstotkov ribiških staležev je podvrženo prelovu in lovijo se preko trajnostnega donosa. In 30 odstotkov teh staležev je že preseglo svoje biološke meje in verjetno se ne bodo nikoli a, obnovili. A, lovijo se ribe v Severnem morju, še preden se lahko raznožujajo. A, in zato moramo nujno zaščititi rib, ribiške staleže, kajti to je predpogoj za ribiče nasplošno. Če želimo preprečiti, da bi skupna ribiška politika oziroma da bi ribištvo propadlo, potem moramo nujno znižati naše flote. Ekološki pristop bi moral biti temelj za novo uh, skupno ribiško politiko. Uh, potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe upravljanja. Uh, in sicer s takšnimi postopki, ki bodo vključevali vse zainteresirane strani. O mednarodnih sporazumih moramo tudi to umenjati. Podpiram to reformo. Zato oziroma na takšen način, da bomo kar najbolje vključili vse ribiške skupnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Rajmer za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Torej en korak na poti reforme skupne ribiške politike. Zahvaljujem se gospe eh, poročevalki in pa našemu koordinatorju za upravljeno delo. Zauzemam se za temeljito reformo skupne ribiške politike. To, da če ne bomo dovolj pogumni, potem mi je pomembno, da ohranimo načelo relativne stabilnosti. Poleg tega bi rada upozorila na velik problem na komorane in pa na načrte upravljanja, ki jih je parlament že zahteval. Ribištvo ima za obaljne regije zelo pomemben gospodarski in kulturni pomen. Zato mi je pri reformi skupne ribiške politike zelo pomembno ravnotežje med gospodarstvom in skrbjo za okolje. Lepa hvala. Yes, kolega, voorzitter terecht is duurzaamheid kernbegrip. gospod predsedujoči trajnostni ribolov je bistveni pojem tudi za prihodne staleže. To je pomembno tudi za okolje in pa za cilje Evropske komisije. Ti cilji niso novi, to da do sedaj nam teh ciljev ni uspelo uresničiti. To pomeni, da moramo nujno izvesti reformo skupne ribiške politike. Mislim, da bi morala imeti komisija pred očmi regionalizacijo, kajti tako lahko bolje služimo ribiškemu sektorju in okolju. Sedaj so pred nami predlogi, ki so zelo um, izčrpni, niso pa dovolj učinkoviti in težko je razumeti pravila. Zadovoljen sem za nizozemskim ribištvom. Skupaj za Dansko smo edini ribiški sektor, ki upošteva kvote. Mislim, da je nizozemski model dober in eh, po njem bi se morali vsi ravnati. Mislim, da, da je to edini pogoj za trajnostno ribištvo. Para el señor Belder. Sed... Peter, het bestaande visserijbeleid schiet tekort er is een radicale. Hvala lepa. Skupna ribiška politika ima kar nekaj pomankljivosti. In tu potrebujemo drastične spremembe. Zelena knjiga je samo začetek tega. Sam mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da do sedaj skupna ribiška politika ni bila uspešna. Namreč Slabo se je izvajala, ne da bi bila sama po sebi tako slaba. Politika mora biti izvedljiva, to pomeni, biti mora enostavnejša. Veseli me, da komisija kaže v pravo smer, ko skuša bolj vključiti sam sektor, ko predvideva večjo regionalizacijo in v poročilu moje portugalske kolegice govorimo o velikih razlikah med flotami samimi ne moremo kar nasplošno govoriti o prelovu, o prevelikih zmogljivostih. Pogledati si moramo sektorske politike, regionalne politike, ampak to zahteva, da ima naš pristop več nijans. Sam sem omenjal sektorje, ribiči vse bolj učinkovito sodelujejo in zdi se mi, da je to dober primer, kako se da zadeve bolje speljati. Namreč ribiče moramo omogočiti, da dajo svojim znanjem prispevek. Oni imajo namreč dosti strokovnega znanja. Hvala lepa poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Hvala lepa. Dve minuti, gospod Cukales. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospe komisarki Damanaki in še posebej hvala tudi kolegici poročevalki. Vse pomembne stvari so že bile povedane, ampak želim spomniti na par stvari. Previsoke zmogljivosti, prelov, to seveda predstavlja precejšno grožnjo, tako kot je povedal tudi kolega Arsenis. Zdi se mi, da izčrpavamo naš ribolovni stalež. Zdi se namreč, da ponekod je ulov tako visok, da ne omogoča nadaljnega razmnoževanja rib. Vemo, da bo za ribiče in njihovo dejavnost vse teže. Ribe, ki jih lovijo, so vse manjše in sicer so te ribe tako majhne, da se sploh ne utegnejo razmnoževati. To pomeni, da je dan danes pravzaprav izkoristek 25 odstotkov manjši, kot je bil pred leti. Po drugi strani pa so se zvišali stroški ribolova. Ne smemo se odzivati pretirano, ker bi to pripeljalo samo do negativnih rezultatov. Strokovnjaki ugotavljajo, da prihaja do prelova, vendar pa moramo sedaj opustiti določene sisteme ribolova, kajti tako kot piše v poročilu, moramo imeti pred očmi gospodarske, socialne in ekološke vidike. Če torej hočemo neko popolno politiko, se moramo ukvarjati ne samo z ribami, pač pa moramo misliti tudi na ljudi, na človeška bitja. Ne smemo pozabiti tudi na tjulne in kormorane, ki imajo močan vpliv na okolje. Tako kot so povedali tudi drugi kolegi, se tudi sam zauzemam za raziskave na področju ribolova. Vemo namreč, da znanje lahko veliko pomaga. In to je tisto, na kar se moramo osredotočiti, da pridemo do inovativnega pristopa. Hvala lepa. Eno minuto, gospod Trautmann. Euh, hvala lepa, gospa komisarka, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa za izvrstno sodelovanje s poročevalko. Veliko je bilo opravljenega dela kljub različnim interesom. Prvi rezultati našega dela so, da lahko Evropski parlament potrdi smirnice, ki jih želi vzpostaviti za prihodnjo skupno ribiško politiko. V pogajanjih je bila naša prioriteta ta, da bi se s tem besedilom odzvali na zaskrbljenost ribičev. To nam je uspelo. Prav tako pa je treba. In tudi smo črtali določbe glede individualnih prenosljivih kvot. Naslednji rezultat je ta, da potrebujemo participatoren pristop od spode na zgor. To pomeni, da je treba vključiti vse, ki so kakorkoli vključeni v ta sektor. In za skupino socialdemokratov je pomembna tudi človeška razsežnost. To je treba uskladiti s podbujanjem trajnostnih oziroma sonaravnih ribolovnih praks, ohranjanjem staleža in ekosistema. K temu bi dodala še to, da če želimo ambiciozno zastavljeno reformo, potem se moramo posvetiti reformi skupne politike in nameniti ustrezna sredstva. Našo politično predanost bodo namreč ljudje sodili po količini sredstev, ki jih namenimo. Hvala lepa. Za eno minuto gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predsedujoči svetu, gospa komisarka, potrebujemo jasna pravila, da bi se izognili nadaljnim neuspehom. Ključ tu je sodelovanje. Ribiška industrija in predelovalna industrija sta najbolj zaskrbljeni, zato ju je treba vključiti v posvetovanja, tako kot smo to naredili leta 2009. Če želimo reformirati skupno ribiško politiko, potem moramo to narediti na skupni podlagi in se pogovarjati o tem, kako bomo zagotovili dohodek do ljudi, za ljudi, ki delajo na tem področju. Potem regionalizacija, tako da bomo lahko upoštevali specifično naravo posameznih regij. Industrijski ribolov je treba ločiti od malega ribolova. Zauzemati se moramo tudi za stabilnost na podlagi znanstvenega dela in znanstvenih raziskav. Tudi skupno organizacijo trga moramo ponovno pregledati in zagotoviti, da bomo privirali kakovost uvoza iz tretjih držav. Z drugimi besedami, kakovost proizvodov, ki prihajajo v EU, ki morajo biti enako kakovostni. Pomembne so tudi ženske v tej industriji, na katere ne smemo pozabiti pane předsedající gospa komisarka zelena knjiga glede reforme skupne ribiške politike je zelo pomembna želimo poenostaviti zakonodajo na tem področju želimo da bo zakonodaja bolj učinkovita zelo cenimo pristop komisije za večletno strategijo da bi ohranili ribi stalež, pa tudi, da bi poiskali nek kompromis med ribolovom in okoljem. Zelena knjiga je samo prvi korak v tej smeri. Tisto, česar si želim, pa je, da bi dali večji podarek ribogojstvu. Ne gre samo za morske vode, pač pa tudi za celinske vode želimo prav tako poskrbeti za obaljna območja in poskrbeti za kakovostno hrano. Zato podpiram vse predloge sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Valensa. Dve minuti. E, Hvala lepa, gospod predsedajoči, dame in gospodje. Ribištvo je zelo pomembno za rekreacijo, pa tudi za prehrano Žal, ribiška politika ne zna odgovoriti na vse izzive, s katerimi se srečujemo, kot je recimo prelov ali pa kot so prevelike zmogljivosti. Tukaj potrebujemo reformo. Zdaj smo šele na začetku tega procesa in celotno politiko je treba spremeniti. Zahvaljujem se gospe Neves za zelo obsežno poročilo. In mislim, da bi ta reforma se morala upirati tudi na zaključke, do katerih je sama prišla. Najprej znižanje prevelikih ribolovnih zmogljivosti. Tu potrebujemo tržne mehanizme in njihov nadzor. Mislim, da je tako imenovani ITQ mehanizem mehanizem, ki zagotavlja določeno stabilnost. Sicer pa regionalizacija, vključevanje vseh sodelujočih. Treba je vključiti ribiče, povečati njihovo vključenost. S tem bomo tudi ustvarili večje zaupanje med ribiči sami in med upravljavci na drugi strani. Zelena knjiga opisuje sedanje stanje in kaže tudi na to, katere so potrebe. Vaše poročilo, gospa Neves, poudarja potrebo, da je treba rešiti probleme, vendar pa ti predlogi zahtevajo še nadaljno razpravo. V nasprotnem primeru namreč tvegamo, da bomo začeli izvajati reforme, ki jih ribiči ne bodo odobravali. Jotova. Hvala lepa, gospa Jotova, eno minuto. Za prvi pot formuliramo obšte politike. Hvala lepa, dragi kolegi, gospa komisarka. Prvič govorimo o skupni ribiški politiki po Lizbonski pogodbi. Zavedam se naše velike odgovornosti. Razprava o zeleni knjigi je bila zelo vroča in želim se zahvaliti za zelo dobro opravljeno delo naši poročevalki. So nekateri elementi ki so zelo pomembni in ki bi morali upoštevati širitev Evropske unije leta 2004 in 2007. Sedanji sistem analiziranja in odločanja bi moral upoštevati tudi nove morske bazene in njihove specifike. Želim podariti pomen Črnega morja in specializiranega organa, ki bi ga potrebovali za upravljanje z njim. Upoštevati bi morali tudi, kaj se ogaja, dogaja na obalah. Pri reformi bomo morali upoštevati tudi prihodni finančni okvir. Mislim, da ne bi smeli podpreti predloga za zmanjšanje eh, zmogljivosti flote, ker bi to lahko imelo negativen učinek v času krize. Križ. Gospod Davis, eno minuto. Lahko prosim začnete še enkrat z mikrofonom. Hvala lepa. Upam, da bo komisarka vzela na znanje naše glasovanje glede modroplavutega tuna. To namreč pokaže, kakšna, kakšni so občutki v tem parlamentu. Včeraj sem organiziral seminar. Moram reči, da tako imenovani Marine Stewardship Council Predstavlja organizacijo, s katero sem vedno sodeloval. Tam sodelujejo tudi okoljevarstveniki. Začeli so počasi, ampak računajo, da bo 10 odstotkov vseh ribičev prejelo ustrezno certifikate. S tem se povečuje tudi zaupanje potrošnikov. Ne gre za to, da bi dobili ribiči več denarja, ampak s tem trajnostnim certifikatom lahko pravzaprav pokažejo vsem, da svojim trdim delom nikakor ne ogrožajo preživetja rib na dolgi rok. In to je komplementarno k vsemu, kar komisija počne in upam, da bo komisija tudi podprla ta prizadevanja. Gre za neke vrste zlati standard. Hvala lepa, gospa McGuinness. Hvala lepa, hvala poročevalki za skrbno in podrobno opravljeno delo. Odkar je bila sprejeta Lizbonska pogodba, se moramo soočiti z dvema pomembnima reformama - kmetijstva in ribištva. Vprašanja so podobna, vsi si želimo najbolje za ti dve panogi in jo skušamo reformirati na način, ki bo dal najboljše možne rezultate. Nekoliko sem zaskrbljena in ob razložitvi pove to tudi poročevalka. Namreč leta 2002 smo tudi bili vsi polni dobrih upanj, vendar pa nismo uspeli recimo na področju trajnostnih meril. Moram pa reči, da sem vesela njenih, njenega pristopa, ko govori o treh načeljih in sicer o gospodarskem, socialnem in okoljskem načelu. Govori tudi o praksah, ki jih potrebujemo za izvajanje teh načel. Pomembna je tudi lokalna in regionalna raven, treba je upoštevati ljudi, na katere to vpliva. Lahko bi lovili manj in dosegli več in verjetno bi kaj podobnega lahko dosegli tudi v kmetijstvu. Hvala lepa za eno minuto. Gospod Kapulas. Hvala, gospod predsedujoči. Podobno kot so povedali že govorniki pred menoj, predstavlja travnostni ribolov z vidika gospodarstva, sociale, okolja naš cilj. Dokument komisije nam pove, kakšno je stanje v tej panogi. Postavlja veliko vprašanj, ampak sugerira tudi precej rešitev. Poročilo, ki je pred nami, prav tako omenja vrsto načel in področji, kjer potrebujemo konsens. Vse to pa je treba udejaniti, če hočemo, da bomo res dosegli bolj sonaravno ribištvo v Evropski uniji in to čim prej. Obstaja vrsta problemov, ki jih je treba razrešiti, prevelike zmogljivosti, naprimer. Poleg tega potrebujemo tudi nov sistem upravljanja skupne ribiške politike. Predlaganih je bila vrsta ukrepov, ki nam bodo omogočili spoštovanje načel omenjenih v poročilu in prepričan sem, da bo poročilo sprejeto z veliko večino. Hvala lepa za eno minuto. Gospod predsednik. Hvala lepa. Reforma skupne ribiške politike pomeni, da je na kocki naša prihodnost. Ribiči zlasti na priobalnih območjih živijo na tradicionalen način. Ne smemo pa pozabiti tudi na raziskave, ne smemo pozabiti tudi na prehrano, na varnost prehrane. Reforme bi morale biti usmerjene v sonaravni, odgovoren razvoj ribištva. Ne smemo pozabiti tudi socialnega vidika, ki ga moramo vključiti v našo pomorsko politiko. Ohranjati je treba naravne vire, poskrbeti za ustrezno politiko, ki bo temeljila na kvotah in celotnih dovoljenih ulovih. Odpraviti je treba nepošteno konkurenco. Mali ribiči in območja, ki so v veliki meri odvisna od ribičev, zaslužijo drugačno obravnavo in gospodarsko podporo. Treba je vključiti tudi školjke, naprimer, in s tem zaključujem, zahvaljujem se poročevalki in upam, da boste svet in komisija to upoštevala. Hvala lepa, gospod Kristensen, za eno minuto. Hvala lepa. Skupna ribiška politika se mi zdi zelo pomembna. Enako pomembno pa je, da uživa ribiška politika podporo državljanov Evropske unije, pa tudi vseh upletenih v tem sektorju. Zato se mi zdi, da je treba večji podarek dati regionalizaciji, tako da bomo lahko dosegli decentralizacijo naših ciljev. Ampak preden to dosežemo, moramo sprejeti politiko, ki bo ljudi bolj motivirala. Ne smemo dovoliti nezakonitega ribolova, kajti s tem škodimo tistim ribičem, ki upoštevajo pravila. Pri obaljni ribolov je treba spodbuditi, majhnim plovilom je treba zagotoviti poseben status. Ribe se morajo prodajati po nekih razumnih cenah, upoštevati pa moramo tudi razsežnost okolja in ribjega staleža. Skrajni čas je za to reformo, ki jo nujno potrebujemo. No. S tem prihajamo do konca našega seznama prijavljenih govornikov. Prehajamo na postopek Catch the Eye. Sedem kolegov je prosilo za besedo. čeprav jih več kot pet po pravilih ne bi smeli imeti, ampak mislim, da bomo lahko sprejeli tudi sedem prispevkov. Ampak lepo prosim, glede časa bom pa zelo strok. Po eni minuti se vaš čas izteče. Gospa Sančesmit. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pozdravljam to poročilo o zeleni knjigi. Mislim, da gre v pravo smer. Tisto, kar potrebujemo, je osredotočiti se na lokalne ribiče. Delati moramo tudi na ribogojstvo, ki zagotavlja na desetine tisočev delovnih mest. Potrebujemo so naraven razvoj. Še zlasti želim poudariti školjčišča in potrebujemo tudi bolj pragmatične ukrepe. Majhna podjetja so bila še zlasti prizadeta zaradi krize, pa tudi zaradi okoljske krize je njihovo delo še bolj zahtevno. Gre namreč za zelo občutljivo industrijo oziroma panogo. Omogočiti moramo preživetje vsem tem ljudem. Prav tako pa moramo zagotoviti, da si bodo najpomembnejše vrste lahko v celoti opomogle. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati poročevalki in se zahvaliti komisarki za njeno prisotnost. Gre za zelo pomembno poročilo o skupni ribiški politiki, ki povdarja nekatere pomembne ukrepe, ki bodo še zlasti pomembni za male ribiče in za določene regije skupina socialistov je vložila kar nekaj predlogov sprememb k prvotnemu besedilu, zlasti ko gre eh, za prenosljive pravice. In zdi se mi, da lahko rečemo, da je za nas sonaraven razvoj zelo pomemben v skupini socialistov. Seveda je treba ohraniti sedanji ribi stalež in mu omogočiti še širitev. Potem je tukaj še previdnostno načelo. Pri vsem tem moramo zagotoviti, da bodo lahko tudi posamezni ribiči ohranili svoje vire za preživetje. Uh, thank you, uh, Mr. President. Could I too begin by adding my congratulations to the rapporteur? Uh, Gospod Lajen, skupna ribiška politika je bila včasih preveč pozabljena, zdaj imamo priložnost za nov začetek. Skupna ribiška politika mora pridobiti svojo verodostojnost, ampak zato mora biti v osredju predvsem sonaravnost, stabilnost, predvidljivost za naše ribiče in ribolovne skupnosti. Potem prevelike zmogljivosti, tu moramo poiskati neko rešitev. Potem Priznavati je treba tudi pretekle napore in potrebujemo politiko, ki bo resnično razreševala vprašanje završkov. In ne nazadnje, reforma skupne ribiške politike mora zagotoviti, da bodo naši ribiči imeli dohodek tudi v prihodnje. Sicer pa se mi zdi ključno, predsedujoči prekinja. Gospod Romeva gospod predsedujoči tudi sam želim izkoristiti to priložnost da podarim par stvari ki se nam zdijo temeljne v poročilu naj spomnem na nekatere od teh točk previdnostno načelo zniževanje zmogljivosti to je tudi bistvenega pomena potem omejevanje politike javnih subvencij izboljšanje nadzora in pregon kaznivih dejanj z jasnimi posledicami za vse tiste, ki storijo kazniva dejanja. Obenem pa je treba spodbujati tudi sonaraven ribolov, kar pomeni, da moramo sploh opredeliti, kaj pomeni mali ribolov. Naj omenim tudi ulogo in priznavanje dela, ki ga opravljajo ženske. To smo vključili tudi v predlogi sprememb. In na zadnje, poudariti je treba večjo skladnost in odgovornost v sporazumih, kot recimo za Gvinejo in Marokom. Hvala lepa, gospod Kun. Gospod predsedujoči, najprej. Vso srečo, gospe Damanaki, gospa Neve, so pravili ste izvrstno delo pri pogajanjih in zelo pomembno je, da se v tem dokumentu najdejo tudi tiste države, kjer je ribolov v manjšem obsegu. To velja tudi za Nemčijo. Predvsem moramo ohraniti ribolovni oziroma ribi stalež in so narava razvoja, ampak ni dovolj, če rečemo, razpravljamo o ekoloških in gospodarskih vidikih. Ne, mislim, da se moramo pogovarjati tudi o stvarih, konkretnejših stvarih, recimo tjuljnih, kormoranih. Evropa ima na stotine kilometrov dolgo obaljno črto in tam imamo male ribiče, cele družine živijo od tega. Potem je tukaj turizem, ki igra odločilno vlogo. To je treba upoštevati. Zelena knjiga se mi zdi zelo dobra rešitev, s komisijo pa moramo delati še naprej skupaj. Predsedojoči prekinja. Gospod Sikerski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vprašanja okolja in vprašanja gospodarstva moramo povezati z vprašanji pogojev preživetja družin, ki živijo od ribolova. To moramo prilagoditi ribjemu staležu. Zelo pomembno pa je, da ugotovimo ustrezen ribi stalež na podlagi znanstvenih prizadevanj. Potrebujemo naložbe v posodabljanje, pa tudi v socialne vprašanja skupna ribiška politika mora upoštevati tudi specifične okoliščine posameznih regij in posameznih morskih bazenov. Tu je treba mm, zagotoviti sodelovanje posameznih držav, pa tudi Evropske unije. Organiziranost eh, ribičev je treba okrepiti in tudi to verigo vse mm, do prodaje moramo okrepiti. Uh, e moram reči da v preteklih mesecih še nikoli nisem srečal več jeznih ljudi kot sem jih srečal v zadnjem času stanje je neznosno zato je reforma še toliko bolj dobrodošla tukaj gre ne samo za ribi stalež pač pa tudi za skupnost ribičev to se ne izključuje nujno Še zlasti mali ribiči so pomembni. Tako kot je bilo povedano, potrebujemo nove tehnologije. Govora je bilo o nekaterih, s katerimi lahko bistveno spremenimo stanje. In potem raziskave. Ko slišimo raziskave, ponavadi ne upoštevamo vsega, kar je potrebno. Kot je povedal gospod Kadek, potrebujemo objektivne raziskave. La lista de orador. Hvala. S tem smo zaključili s postopkom Catch the Eye. Besedo dobi gospod Martin Frageiro v imenu sveta, da se bo lahko odzval na slišane prispevke. Izvolite. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se želim zahvaliti gospe Patrao Neves za opravljeno delo. V razpravah, ki so potekale v svetu, so ministri podprli in to soglasno idejo glede skupne ribiške politike. Želimo poenostaviti pravila in predpise. Spodbujamo tudi odločanje na regionalni ravni in podpiramo tudi strateške vidike in načela. Strinjamo se tudi, da želimo zmanjšati završke in tudi ribolovne napore. Konvergenca pa zahteva, da ohranimo sedanja pravila za dostop, za dolgotrajno ohranjanje virov. Poskrbeti je treba, da bomo bolj vključili strokovnjake z tega področja. Potem je tukaj vprašanje označevanja in certifikatov. Tudi to je treba okrepiti. Potem je tukaj vprašanje subvencij, ki naj bi bile dovoljene samo izjemoma za zmanjšanje presežnih zmogljivosti. Potem vključevanje ribogojstva. Skupna ribiška politika pa bi morala biti del integrirane pomorske politike. In ne nazadnje, treba je dati večji podarek vključevanju Evropske unije na mednarodni ravni. Slišali smo različne vidike, predvsem glede naslednjega ljudje, ki živijo od ribištva, celotni dovoljeni ulov, prenosljive kvote, metode za zmanjšanje završkov, presežne zmogljivosti in globalno financiranje ter povečanje pomoči zlasti za priobalni ribolov in mali ribolov. Kot povedano na začetku, Svet še ni sprejel nobene odločitve, tudi ne načrtujemo, da bi formalno sprejemali kakšne sklepe pred naslednjim letom. Počakali bomo, da bo komisija vložila zakonodajne predloge. Ob zaključku želim pozdraviti tudi vse ribiče, ki so danes med nami. Najlepša hvala, gospod Fragero. Besedo ima gospa Damanaki v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam za njihove prispevke. Zelo zanimivo je bilo slišati toliko različnih govorov. Najpogosteje omenjena beseda je bila vzdržnost, sonaravnost in glede tega eh, mislim, da se vsi strinjamo, da mora to predstavljati splošni okvir. Ne moram se odzvati na vse specifične točke, ki ste jih omenjali, bi pa podarila nekaj prednostnih nalog. Mali ribolov in obalne regije vsekakor so prednostna naloga. Lahko vam zagotovim, da bomo zelo, zelo resno jemali vaše prispevke v zvezi s to temo. Ravno tako vas želim pomiriti, da nimam nobenega namena sprejemati eh, kakšnih korenitih ukrepov ali novih pravil za rekreacijske ribiče. Eh, potem, kar zadeva decentralizacijo. Eh, pripravljena sem nadalje razpravljati z vami o tem, kako bomo uresničili to načelo, kajti kar veliko je bilo govora o tem. Prenosljive ribiške pravice. Kolikor sem razumela, eh, je bila razprava glede te točke zelo angažirana in eh, slišati je bilo veliko različnih argumentov. Ne vem, kaj se bo zgodilo v glasovanju, ampak vsekakor tega problema ne moremo spregledati. Veliko držav članic že sedaj zahteva to vrstni sistem. Uh, Zato predlagam, da izvedemo jasno razpravo, morda znotraj odbora za ribištvo. In glede na to, da dialog še ni končan, lahko izvedemo nadaljno razpravo o individualnih prenosljivih pravicah in mislim, da lahko izvedemo temeljito razpravo, da bomo bolje razumeli, zakaj gre. Še nekaj prednostnih nalog. Uh, enaki jasni pogoji za sredozemlje in druga območja eh, ter eh, tudi tretje države. Potrebno je poskrbeti za pravično konkurenco med našimi ribiči. Zmanjšanje in postopna odprava završkov, označevanje, to so naše prednostne naloge. Za zaključek pa naj povdarim še potrebo po novi obliki ribiških sporazumov. Ta nova oblika mora vsebovati tudi klauzulo o človekovih pravicah. Najlepša hvala za vse vaše prispevke. Mislim, da to ni konec dialoga, ampak da smo pravzaprav šele začeli zelo plodno razpravo. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa bomo zaključili s to točko dnevnega reda in dajemo besedo poročevalki gospe Patrao Neves, ki ima dve minuti. Čudovito ime imate, mimo grede, gospa Patrao Neves. Očitno združujete vse podeželje, nebo, morje. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali tej današnji razpravi in veselim se, da boste še naprej eh, plodno prispevali k naši razpravi. Kot je ravno kar povedala gospa komisarka, moramo še naprej sodelovati, zato da bomo dosegli naše cilje v poročilu, kot je to, nikoli ni mogoče zadovoljiti vseh. Nekateri pravijo, da pri določenih vidikih ne gremo dovolj, drugi pravijo, da gremo pri drugih vidikih eh, predaleč. In mislim, da je v tem trenutku pomembno, da zagotovimo, da bomo to poročilo izkoristili za to, da spostavimo dobro ravnovesje med glavnimi problemi in da dosežemo dober konsens tako da bomo nasplošno s tem priporočilom prispevali k temu, da se bomo zadovoljivo odzvali na zahteve in potrebe tega sektorja. V odboru za ribištvo pod eh, predsedstvom gospe Fraga smo zelo trdo delali na tem poročilu in zelo me veseli, da to poročilo zdaj nadaljuje svojo pot, da bo o njem razpravljal svet, pa tudi komisija in upam, da bomo na ta način dosegli napredek pri oblikovanju novih zakonodajnih predlogov za ribiško industrijo. Se, veselim se že, da bomo še naprej skupaj delali kot eh, ekipa in upam, da bomo upoštevali vse različne pomisleke, ki so tako ali drugače relevantni za vse kotičke Evropske unije in za vse dele tega sektorja. Upam torej, da bomo dosegli uravnovešeno rešitev za celoten sektor ter da bomo ustvarili pogoje, v katerih se bo ta sektor lahko dolgoročno razvijal. Najlepša hvala pravi predsedajoči. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo danes ob 11.30. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije o varnosti v železniškem prometu, vključno z sistemom signalizacije v Uniji. To je sveda zelo aktualno.